Zapisnik je bil razdeljen. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. Torej, je sprejet. Sedaj pa kar k naši točki na dnevnem redu, to je vprašanje za ustni odgovor.